komisijo. Začenjamo ponovno za zasedanjem. Pozdravljam predsednika Evropske komisije, gospoda Jose, Josea eh, Manuela Barosa. Preden začnemo za časom za vprašanje, bi vas želel obvestiti, da je zapisnik včerajšnjega zasedanja na razpolago ali ima kdo kakšen ugovor. Ne, potem je zapisnik sprejet. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za čas za vprašanja predsedniku komisije. Še enkrat pozdravljam gospoda Baroza. Začeli bomo z prvim delom in sicer z vprašanji, ki jih postavljajo predsedniki političnih skupin in druge, ki so bili imenovani za postavljanje vprašanj v imenu v imenu političnih skupin. Uh, prosta vprašanja bodo trajala 30 minut, ena minuta za vprašanje in pa ena minuta za odgovor. Gospa Vortman, kol je prva. Hvala lepa. Gospod predsednik, pričakovanja za leto 2020 so zelo visoka tudi državljani sami pričakujejo napredek, pričakujejo, da bodo ustvarjena nova delovna mesta v socialnem gospodarstvu.